da se sprostil sedež tega poslanca z 11. junijem 2018. Eh, gospod Žak eh, Kolombije eh, bo postal član odbora za pravno.